Our member is about to take her seat. Naša zvesta poslanka bo sedla, zato da ne bo mogla zapustiti dvorane. Draga poslanka odbora Libe, In draga sopredsedujoča članica odbora Juri, Ampak resno, kolegice in kolegi, dobrodošli tukaj. Vesel sem, da imamo delavnico v zvezi z usposabljanjem sodnikov in pravnikov. Gre za skupno delo naših dveh odborov, na to smo ponosni. O tem se veliko govori. Mislim, da je vsem jasno, da je to, to zadnja seja pred velikonočnim odmorom. Se opravičujem za to. Vem pa, da veliko ljudi to spremlja preko spleta, tako da bo občinstvo prav gotovo večje, kot je videti tukaj. Imamo pa torej skupno zasedanje odborov Libe in Juri. Mi smo v bistvu nadaljevali delo svojih predhodnikov. Prav. Danes popovdan, preden bomo začeli s predstavitvami strokovnjakov, sem želel povedati, da imamo dovolj časa, da dobimo pregled nad delom na področju usposabljanja. Veliko organizacij dela odlično delo na področju usposabljanja sodnikov in pravnikov, še posebej ERA. Direktorja pozdravljam tukaj. Z nami je tudi svet notarjev in vsi vemo, da je tudi EASO, agencija, ki zagotavlja veliko usposabljanj. Z nami je tudi gospa Delvo, ki bo kmalo prevzela predsedovanje. Takoj za vami, pravi sva predsednica. Nobene hierarhije ni, vsi smo enaki danes. Prvi govornik je direktor GD za pravosodje pri Evropski komisiji, to je gospod Aleksandr, predstavil bo poročilo o evropskem pravosodnem usposabljanju. Gospa Aleksandra, izvolite. Hvala, kolegice in kolegi, prijatelji, gospe in gospod. sodiščih je bila deležna usposabljena na področju zakonodaje EU in samo pet držav članic izpolnjuje zaenkrat kvoto petih odstotkov. Seveda, povedati je treba, da vsega sodnega osebja morda ni treba usposobiti na področju evropskega prava, kajti veliko njihovih aktivnosti morda sploh ni povezanih z Evropsko unijo. Ampak v nekaterih državah članicah osebje sodišča vključuje tudi osebje sodnikov. Na, v nekaterih državah članicah oni odobravajo naprimer pravno pomoč ali odločajo o plačilih, pogosto pa imajo v rokah tudi sodne registre. Samo da omenim nekaj naloga, kjer obstaja relevantnost za evropsko raven. Po našem mnenju bi morali torej ukrepiti prizadevanje na tem področju. Niče je na vrzel, gre za dolžino začetnega usposabljanja na področju zakonodaje EU. 50 odstotkov pravnikov na začetku pravosodne karijere dobi usposabljanje v dožini dva dni ali manj v okviru praktičnega začetnega usposabljanja. Menimo, da to ne odraža pomen prava EU v današnjem svetu. Zato je treba nekaj storiti v zvezi s tem. In še nekaj besed o evropski finančni pomoči. Vemo, da denar ni vse, ampak denar prav gotovo lahko pomaga. Evropska komisija zato poskuša po najboljših močeh za finančnimi programi podpirati projekte pravosodnega usposabljanja. Evropski parlament je zagotovil in hvala vam za to, da bo program za pravosodje še naprej lahko podpiral usposabljanje. Zahteva je, da 35 odstotkov proračuna 2014 do 2020 namenimo usposabljanju. To pomeni 132 milijonov evrov na 7 let. To je videti veliko, ampak če to primerjamo z denarjem, ki ga porabimo za druge namene, potem denar, ja, dejansko ni veliko. ETTN, mreža za usposabljanje, torej, je bila priznana kot prejemnica mm, letnega plačila. Zahvaljujoč temu plačilu lahko zdaj vidimo, da EJTN povečuje število udeležencev in krepi tudi usposabljanje. Od leta 2014 je komisija sprožila vsakoletni razpis za to, da bi okrepili in izboljšali izvajanje projektov na področju civilnega prava, kazenskega prava in temeljnih pravic. Veliko je tudi podpore za zanimive in v prihodnost obrnjene projekte. Kakor sem povedala, komisija je leta 2011 predstavila sporočilo in tega je zdaj že šest let. Mislim, da moramo zdaj delovati v novem okolju in na, podro na področju novih izzivov. Mislim, da moramo na številnih področjih storiti več, še posebej kar zadeva usposabljanje pravnikov. Naprimer, vidimo lahko, da imamo nove pravne poklice, ki se pojavljajo v okviru usposabljanja. In zaradi tega zdaj delamo na tem, da bi posodobili strategijo usposabljanja. Naš namen je, da bi novo strategijo sprejeli naslednje leto. Vrzeli sem že izpo, izpostavila, gre za usposabljanje osebja na sodišču in usposabljanje mladih pravnikov. Temu bomo morali nameniti pozornost v novi strategiji. Zaradi vedno večjega pomena prava EU ni več dovolj, da se pravnika usposablja na tem področju enkrat na deset let. Ne, biti moramo bolj ambiciozni in seveda naši cilji morajo preseči obdobje 2020. Zato spodbujamo več usposabljanja tudi za odvetnike in sodne sluge. Izpostaviti moramo tudi druge probleme. Vidimo pa, da je treba izobraževati tudi osebja v zaporu, zato da bodo vedeli, kaj se dogaja na tem področju. Veliko zanimivih projektov smo imeli, naprimer po terorističnih napadih leta 2015. Veliko smo se naučili, ampak to je še vedno zelo nizek odstotek. Več moramo storiti, zato da bomo bolje razumeli situacijo in da bomo vedeli, kaj se dogaja v zaporih. Vključno seveda z mladoletnimi zaporniki. To je za nas zelo pomembno. In še nekaj, kar je zelo pomembno, gre za vprašanje etike, pravne države in neodvisnosti pravosodja. To moramo omeniti o usposabljanju, kadarkoli je to potrebno. In še druge teme, ki so praktično pomembne, gre naprimer za dostop do e-dokaznega materijala in za vključevanje pravic otrok v vsebino usposabljanja. Mislim, da bi države članice morali še bolj spodbujati k temu, kaj te to je v skupni pristojnosti in to vključuje sodelovanje vseh deležnikov, vključno z Ministrstvi za pravosodje, Svetom za pravosodje in drugimi institucijami v državah članicah. Politika za evropsko pravosodno usposabljanje bi morala biti še bolj ciljno usmerjena in namenjena potrebam specifičnih držav članic ali skupin držav članic. Na tem področju ne moremo delati več strategijo univerzalnega pristopa. Videli smo, da dobimo različne pristope in tudi različne rezultate. Mislim, da bi bilo bolje, če bi bili strategije prilagodili specifičnim situacijam v državah članicah, zato da bi zagotovili bolj učinkovit odgovor na njihove potrebe. Prav tako se ne smemo posvečati samo Evropski uniji, ampak bi morali do določene mere upoštevati tudi, kaj se dogaja v sosednjih državah, državah kandidatkah ali potencijalnih državah kandidatkah, ki so pripravljene spremeniti in reformirati svoje pravosodje zelo pomembno je, da vidimo torej, kaj lahko storimo, da se odzovemo na specifične potrebe njihovih pravnih strokovnjakov. Mislim tudi, da bi morali obravnavati tudi vprašanje, ali lahko imamo obnovljen finančni mehanizem, zato da bi omogočili ciljno, usmerjeno in dobro zasnovano usposabljanje. In upoštevajoč vprašanja, na katera sem opozorila, morda je vprašanj še več, seveda, ampak komisarka se je odločila, da bo sprožila obsežno posvetovanje z deležniki, hitro bomo začeli. Začeli bomo z postopkom odprti, odprtega posvetovanja, to bo maja. Večina vas, ki ste tukaj v dvorani, ste prav gotovo prejeli vprašalnike od nas, zato da bi ugotovili, kakšne so vaše potrebe, da ugotovimo, kaj dobro deluje in kaj ne deluje dobro. Novembra bomo organizirali veliko konferenco, zato da združimo vaše zamisle in strategije in tudi želje. Seveda pa bomo slišali tudi prispevek Evropskega parlamenta in vaš prispevek bo več kot dobrodošel. Računamo na vašo podporo, da nam pomagate pri razvoju dobre strategije usposabljanja, ki nam bo pomagala tudi po letu 2020, zato da bo politika usposabljanja napredovala še naprej. Tukaj bom končala. Hvala lepa še enkrat za, vaše, za vašo pripravljenost na sodelovanje in hvala za pozornost. Thank you very much, uh, Mr. Schroeder, and thank you for that. Um, <clears throat> Hvala lepa. Hvala za ta vidik komisije. Zdaj ste vsi tukaj, več poslancev v dvorani. Hvala. Omenili ste Evropski parlament. Nekaj pa želim povdariti. Parlament, torej odbor Juri, pa tudi odbor Libe, sta zavezana k temu da bi izpolnili cilj, da bi usposobili torej polovico pravnih strokovnjakov do leta 2020 na področju prava EU. No, vi pa zdaj govorite o tem, da bi se ciljno usmerili na specifične države in specifična področja, ki imajo težave. Tudi mi smo zavezani temu in vesel sem, da so trije poslanci tukaj, Roberta Mecola, gospa Kaufman in Birgit Sipel. Člani odborov Libe in Juri bodo prav gotovo želeli obdržati stike z vami, zato da ohranimo kakovost, ne samo količino. To sem želel povedati. Dobro, zdaj bomo začeli z prvim strokovnjakom in z veseljem želim pozdraviti tukaj Tatjana Termačič. Ona je vodja enote HELP, torej enote za izobraževanje na področju človekovih pravic za pravnike. Mislim, da ste izbrali dobro ime, gre za izobraževalno platformo za sodnike, tožnike in odvetnike. Tatjana nam bo povedala več o najboljših praksah sveta Evrope. Izvolite, prv, prvi dobite besedo vi, na to pa bo sledila Eva Pastrana, ona pa je vodja enote za help ali izobraževanje na področju človekovih pravic za pravnike. Izvolite, Tatjana, hvala lepa, hvala gospod predsednik. Pozdravljeni, najprej pozdravljam poslance odborov Libe in Juri za to, da so me povabili sem in da lahko predstavim program Help. Help je postal gonilo izobraževanja na področju pravosodja v zvezi z temeljnimi pravicami in človekovimi pravicami. Pokriva 47 držav sveta Evrope, to vključuje seveda vse države članice Evropske unije. Help ima tri komponente. Gre za mrežo. Mrežo pravosodnih šol za sodnike in tožnike in tudi pravniških združenj 47 držav članic sveta Evrope. Imamo tudi partnerje, naprimer EJTN in tudi CCBE sta v tem programu. Gre za platformo brezplačnih spletnih tečajev, ki združujejo znanje, spretnosti in urednote. In tretjič, imamo tudi posebno metodologijo, o tem bo več povedala Eva. Help ne nadomešča uloge nacionalnih ustanov za usposabljanje, ampak jim omogoča orodja za usposabljanje, ki jih razvijajo strokovnjaki pri nas. To je vir zakonodaje EU. Izvirni pristop je ta, da se bodo orodja HELP usmerjala v to smer, da bomo nacionalno perspektivo združili z evropsko perspektivo, tako da evropskih standardov ne bomo dojemali kot nekaj tujega. Ministri so podali priporočilo leta 2004 o tem, da bi imeli usposabljanje za pravne strokovnjake in študente. Takrat je bilo treba reformirati sodišče, zato da ne bi propadlo. Prav tako pa smo morali izboljšati izvajanje konvencije na nacionalni ravni. Eden od načinov, da smo to dosegli, je pravosodno usposabljanje, torej gre za neprekinjeno pot od univerze skozi poklicno kariero. Namen HELP je zagotoviti, da je usposabljanje na področju človekovih pravic visoko kakovostno v vsej Evropski uniji, prav tako pa želimo izpolniti vse potrebe vseh poklicev na področju pravosodja, torej tožniki, sodniki, pravniki, odvetniki in tako naprej. Ne pokrivamo samo konvencije o človekovih pravicah, ampak tudi druge konvencije, naprimer Evropska socialna listina. In od leta 2015 je vključena tudi Evropska listina o temeljnih pravicah in vključene so druge oblike zakonodaje ter sodna praksa sodišča v Luksemburgu. Sodelujemo tudi z Agencijo za temeljne pravice in njihove vire smo uporabili za to, da smo pripravili tečaj na področju varstva podatkov ali preprečevanje rasizma. Evropska unija je naš naravni zaveznik in leta 2015 je svet Evrope dobil v roke izvajanja največji program za usposabljanje na področju temeljnih pravic v državah članicah. To se imenuje program HELP v 28. reci. Gre za to, da bi dosegli cilj partnerstva torej med EU in HELP. Brez Evropske unije bi bil naš učinek omejen. Zato moramo okrepiti partnerstvo, želimo bolj sistematično razširiti prednosti HELP, še posebej na države EU in na pravne strokovnjake v Evropski uniji. Vse skupaj pa mora biti trajnostno zastavljeno in to bo prispevalo k oblikovanju pravosodne kulture, s tem pa bomo okrepili tudi medsebojno zaupanje med pravnimi strokovnjaki v EU in okrepili bomo spoštovanje temeljnih pravic. Preden bo spregovorila Eva, vam bomo predstavili kratek uvod v tečaj. To bo manj kot dve minuti. Thank you. Hello, I'm... Pozdravljeni, jaz sem Frank. V mojem podjetju se je pojavila ženska pred kratkim z zanimivim primerom. Potrebujem vašo pomoč. Odpustili so jo zato, ker je pošiljala zasebno elektronsko pošto, obiskala je tudi družadni medij v času službe. Ali je bilo to legalno? Kasneje sem šel na splet in želel sem kupiti nekaj stvari v trgovini. Ko sem se upisal, so mi takoj ponudili nekaj izdelkov, preden sem sploh začel kupovati. Kako so vedeli, da mi je zmanjkalo mleka, kako vedo, kakšno vino pijem, če ste pravnik, tožilec ali sodnik, ste s tem pravgotovo že se kdaj srečali. Ta tečaj vam bo pomagal. Finance je zagotovila Evropska unija, pa tudi Svet Evrope in program HELP ali o izobraževanju na področju človekovih pravic za pravnike. Tako boste bolje razumeli izzive na področju temeljnih pravic, pravice do zasebnosti, varstvo podatkov in vedeli boste, kakšno vlogo imate vi kot pravni strokovnjaki. Imate na voljo deset modulov, prvi trije moduli vključujejo temeljno znanje ter pravico do zasebnosti. Vi izvedeli boste, kakšni so pravni instrumenti in iz kod izhaja, torej iz sveta Evrope in iz evropskih institucij. Ugotovili boste, kakšno vlogo imajo institucije, kakšne so tudi ključni koncepti. Naslednjih pet modulov zajema tematska področja medijski oziroma zdravniški, zdravstveni podatki, mediji, nove tehnologije, e komuniciranje in spremljanje na delovnem mestu. Zadnja dva modula so namenjena izvrševanju in pravicam glede zasebnosti. Vedeti morate, da je Ta tečaj namenjen posebej vam, zato vam lahko povem, da bomo imeli zelo veliko praktičnih primerov, tako da boste lahko dobili praktično znanje. Na koncu boste dobili tudi certifikat HELP. Če želite več informacij, obiščite našo spletno stran. Vse srečo. Hvala, jaz sem na vrsti zdaj, Eva pa strana govorila bom o človekovih pravicah in o pravosodnem usposabljanju. Vedno govorimo o tem, da treba začeti z zgodbo in tudi jaz bom začela z zgodbo. 13 let že delam za Evropsko komisijo. Delala sem na Filipinih, v Nikaragvi ali v Gruziji. Potem pa sem se pridružila svetu Evrope. Zdaj sem v svetu Evrope in tam Se ukvarjam s človekovimi pravicami in z evropskim projektom. Mislim, da so to tudi vrednote, ki pomagajo vam v Evropskem parlamentu. Moj namen je, da vam predstavim help, da vam predstavim help v 28-erici in zakaj morata Evropska unija in Svet Evrope stopiti skupaj za to, da zaščitita človekove pravice. Pogledali smo si en video, priporočamo pa vam, da si pogledate tudi drugega o pravicah delavcev. To je začarani pozitivni krok v svetu Evrope. Imamo standarde, potem mobiliziramo najboljše kolege, zato da pomagamo in potem razvijemo najboljše tečaje na področju človekovih pravic, kar je le mogoče. To je vizualni pregled tega, o čemer je govorila Tatjana. Gre torej za omrežje EJT in CCBE. Sodelujemo z EJTN. Posvečamo se človekovim pravicam, vključujemo pa tudi pravnike. Imamo tudi brezplačno platformo za e-usposabljanje, tečaj je na voljo vsem brezplačno. In imamo tudi metodologijo usposabljanja na področju človekovih pravic, zato da zagotavljamo visoko kakovost. Poskusili smo sprožiti regionalni projekt, delamo v težkih regijah, naprimer na Zahodnem Balkanu ali v Rusiji. In zahvaljujoč financiranju EU smo lahko začeli izvajati program po HELP v 28 držav članicah. Zagotavljamo spretnosti in znanja za to, da se izvajajo določbe listine o človekovih pravicah, da se izvaja Evropska konvencija o človekovih pravicah in tudi vsa zakonodaja. Sveta Evrope in Evropskega sodišča. Ta dva sistema, torej sistem Sveta Evrope in sistem EU, smo združili, prav tako pa vključujemo sodno prakso obeh sodišč, tako v Luksemburgu kot v Strasburu. Borimo se proti rasizmu, ksenofobiji, homofobiji in transfobiji. Zaradi beguncev je zadeva zdaj še bolj pereča tudi varstvo podatkov. Leta 2016 je bila izvedena reforma in pravice na področju dela. Treba je zaščititi pravice delavcev v času krize. To je prav tako pomembno kot doseči polno zaposlenost in pravica do integritete ljudi. Podarek na bioetiki. Ni več soglasja v zvezi z naprimer končanjem življenja. Prav tako pa smo imeli en tečaj v zvezi z skupno izjavo EU-Turčija. Poleg vsega tega imamo na voljo tudi katalog o temeljnih pravicah, govorimo lahko o pravicah do premoženja, alternativnih možnostih za pridržanje, govorimo o pravosodju nasploh in vse to vam je torej na voljo. Pokazati sem vam želela učinek denarja EU. Gre za denar davkoplačevalcev in mislim, da smo veliko naredili. 25 tečajev smo sprožili v 16 državah, 750 sodnikov, tožnikov ali odvetnikov smo želeli vključiti in v delu za samo učenje imamo seveda še več udeležencev. Potrebujemo pa še več, še več tečajev, še več prednostnih nalog in pokriti moramo vse države. Še enkrat, to je učinek, ki ga je doseglo financiranje EU. Potrojili smo delo sveta Evrope v državah EU in Sodelujemo z različnimi pravniškimi združenji. Upamo, da nas boste podprli. In naj vam pokažem tudi to. No, novih uporabnikov na naši platformi je zelo veliko. 18 tisoč uporabnikov imamo in število novih uporabnikov se je leta 2016 povspelo do štirikratnika novih uporabnikov leta 2014. In samo v prvem četrtletju marca 2017 smo prišli do skoraj istega števila kot v celotnem letu 2016. To pomeni 6000 ljudi odprlo račun na naši platformi. Prihajam na konec in prosim vas za podporo, da zakonodajo pripravite tako, da bomo lahko še naprej izvajali pravosodno usposabljanje v Evropi imamo visoko pričakovanje na kratki rok. Evropski uniji smo predložili dva predloga, ampak imamo še višja pričakovanja tudi na kratek in dolgi rok. Če želimo biti resni glede spopadanja z številnimi izzivi na področju človekovih pravic, potrebujemo vire. In to je treba priznati, kajti svet Evrope ima omejene vire. V primerjavi z Evropsko unijo je proračun sveta Evrope nič cela 29 odstotka proračuna EU. Naše države članice to dobro vedo, ampak ne želijo nam dati denarja. Mi smo eden najhujših kritikov na področju človekovih pravic in zato smo tukaj, da prosimo za vašo podporo če bi lahko ponovno razmislili o strateškem odnosu med EU in nami in če bi lahko združili sile, če dobimo še en milijon na leto, bi lahko potrojili svoj učinek. Zato mislim, da bi bilo zelo pomembno, da nadaljujemo. Aleksandra je dejala, pomaga in tudi mi potrebujemo denar, zato da bomo lahko dosegali cilje. Tako bomo ukrepili kulturo, ki temeli na spoštovanju pravil. Ne zahtevam torej specifičnega proračuna, ampak želim le, da bi spoštovali vrednote in pravice. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj bom predal besedo kolegici, nadaljala bom v francoski. Eh, Tudi sama bi se vam rada zahvalila za zanimive prispevke in za ta eh, poziv. Škoda, da ni v dvorani več poslancev eh, in poslanka, ampak sama sem pripričana, da je sodelovanje med svetom Evrope in Evropsko unijo nekaj, kar lahko prinese veliko prednosti vsem, še posebej pa človekovim pravicam. Sedaj pa bi rada povabila strokovnjake iz Evropske mreže za pravosodno sposabljanje, eh, da z nami delijo izkušnje in najboljše prakse na tem področju. Več bodo povedali o eh, izmenjavah, ki jih organizirajo. Z nami sta eh, dva predstavnika pravosodnih šol, Francije in Belgije, in pa gospod Šerade, ki je pred kratkim sodeloval v takšni izmenjavi kot eh, predsednik prizivnega sodišča v Nemčiji in mislim, da ima eh, veliko izkušenj in nam lahko tako poda svoj pogled na to vrstne izmenjave. Valerij Sago je namestnica direktorja pri nacionalni šoli za pravosodje v Franciji. Raf van Ransbeck je direktor eh, na Inštitutu za pravosodno usposabljanje v Belgiji in pa gospod Holger Šrade. Eh, je naš tretji gost. Eh, gospa, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, eh, gospe in gospodje. Ta mreža za pravosodno usposabljanje je stara leta 2000, združuje inštitute, ki skrbijo za usposabljanje toživcev in sodnikov v 28 državah članicah Evropske unije. Kot uh, smo slišali, ki eh, financira večinoma Evropska komisija. Tukaj imamo v Bruslju ekipo 20 eh, oseb. Eh, smo družba v skladu z belgijskim pravom. Sodelujemo pa z različnimi šolami in inštituti, ki skrbijo za usposabljanje toživcev in sodnikov. Analiziramo potrebe kolegov in kolegic, ki delujejo v okviru teh področji in jim na to ponujamo informacije, ki jih potrebujejo. Ta mreža je v zadnjih desetih letih razvijala svoje dejavnosti. Podvojili smo število dni eh, usposabljan eh, desetkrat. Eh, danes pokrijemo več kot 5000 sodnikov in toživcev z našim usposabljanjem. Želimo razviti skupno področje eh, pravosodja, eh, upoštevati moramo seveda tudi eh, sodno prakso Evropske unije, skrbimo za najnovejše smernice in pa krepimo tudi zmogljivosti za sodelovanje med nami. In kolega Raf bo več povedal o usposabljanju in o izmenjavah. Dejavnosti so različne, organiziramo seminarje, usposabljanja ki trajajo 2, 3, 4, 5 dni, naprimer, odvisno od teme, razvijamo eh, tudi sklope informacij. Naprimer, pred kratkim smo eh, predstavili eh, informacijski modul, ki notarjem in sodnikom omogoča dostop do informacij o informacij mednarodnem dedovanju. Gre za pragmatičen pristop, želimo se odzvati na potrebe evropskih državljanov. To so naše glavne dejavnosti. Naša glavna dejavnost kot takšna so izmenjave. Poskušali smo izpostaviti tista načela, ki jih želim danes predstaviti, ne zaradi tega, ker so to načela, ampak zato, ker želim pokazati, kako pomemben je pragmatičen pristop eh, tega eh, omrežja, te mreže. Uh, sprejeli smo devet temeljnih uh, načel. Prvič, multidisciplinarne informacije, ki služijo uh, profesionalcem. Ustrajamo pri uh, praktičnih uh, značilnostih teh informacij. Ne gre za akademski pristop. Uh, poznavanje prava, pravo kot takšno, je nekaj, kar uh, naši kolegi in kolegice poznajo. Uh, mi pa se poskušamo osredotočiti na praktične eh, situacije, na eh, realno stanje na terenu. Obstaja pravica eh, do informacij, gre za obvezno usposabljanje tekom poklicnega življenja. Eh, izpostaviti je treba tudi načelo neodvisnosti pravosodja, seveda. Eh, ustrajamo pri tem, da eh, moramo usposabljati lastne učitelje. To je za nas zelo pomembno, za mrežo zelo pomembno. To so sodniki, toživci, odvetniki, notari in drugi pravniki. Imamo tudi nekaj univerzitetnih profesorjev, ampak to so ljudje, ki se ukvarjajo s pravom v svojem življenju pomembno je, da pridobijo eh, pedagoška znanja. Veliko je seveda odvisno od takšnega eh, aktivnega pedagoškega znanja, zato veliko delamo eh, z delovnimi skupinami, s praktičnimi primeri. Temelj, naše delo temelji na konkretnem praktičnem delu in sodelovanju. Ostali temeljni eh, principi se nanašajo na ustrezna sredstva, na eh, podporo najvišjih eh, pravosodnih organov. To velja za večino naših eh, držav članic, vseeno pa se moramo za to boriti. Identificirali smo tudi več izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. Izpostavila bi zlasti in to onkraj vprašanja jezika, vprašanje potrebe po razvoju informacij za vse sodnike in toživce. Ne zgolj za tiste, ki uh, že imajo neko evropsko oziroma mednarodno znanje oziroma se ukvarjajo s tem področjem. Na tem delamo zelo aktivno. Sedaj pa bom besedo predala kolegu Rafu. Um, Najlepša hvala, Valerij. Sedaj bom podal svojo prezentacijo v nizozemščini. Govoril bom predvsem o izmenjavah in o tem, kakšno vlogo lahko Evropska mreža za usposabljanje odigra pri takšnih izmenjavah. Gre za izmenjavo med različnimi ustanovami in organi kjer se usposabljajo sodniki. Nekatere ustanove pa usposabljajo tudi druge skupine, vendar pa se eten osredotoča predvsem na sodnike. Ta mreža je že izvedla veliko izmedjav med različnimi šolami, kar pomeni, da gre za odlično platformo za izvajanje programov za izmenjavo. Na prosojnicah ste videli, da moramo na ta program izmenjav gledati kot na paradnega konja naše mreže. Leto 2005 smo že začeli s temi izmenjavami. Od takrat smo imeli 180 udeležencev, sedaj pa imamo 202 tisoč udeležencev. V desetih, dvanajstih letih smo opravili velik napredek, kar pomeni, da so sodniki dobili boljši dostop do informacij o evropskem pravu in tudi informacij, lažje povezave s kolegi iz drugih držav. V tem okviru ne potekajo samo izmenjave za same primere, ampak gre tudi za izmenjavo najboljših praks. Sedaj pa sam program za izmenjavo. Imamo tri vrste izmenjav, kratkoročna izmenjava, ki je traja približno teden ali dva. V času te izmenjave sodniki potujejo iz ene države v drugo in eh, tam izvejo vse vidike o pravnih sistemih v drugih državah. Potem imamo študijske obiske in pa dolgo trajne izmenjave. Če imate študijski obisk, ker ste lahko na Eurojust ali pa na kakšno drugo ustanovo, imate tudi možnost, da v kakšnem organu preživite več časa. In tam poteka tudi dolgotrajno izobraževanje. Tam lahko ostanete tri mesece ali pa celo leto, leto dni. Potem imamo tudi program Jakos, ki se osredotoča na sodnike, v izobraževanju ali sodnike, ki so ravno kar zaključili izobraževanje. Kljub dejstvu, da se veliko sodnikov zanima za takšno izmanjavo, se soočamo z velikim izzivom. Imamo, na primer, vprašanje jezika. Ni namreč lahko za osebe, ki ne znajo dobro tujih jezikov, da odidejo v drugo državo. Zelo težko jih je pripraviti k temu. Zato se želimo osredotočiti na to. To želimo rešiti tako, da ponujemo različne jezikovne tečaje. Potem imamo tudi omejeni čas, sodniki so zelo omejeni, glede časa imajo malo časa, v nekaterih primerjih pa sodišče nimajo dovolj osebja. Zato se osredotočamo predvsem na priložnosti, ki so prilagojene posameznim primerom. Naprimer, osredotočamo se na posamezne teme, kot so delavno-pravna zakonodaja ali okoljska zakonodaja, potem pa imamo tudi različne programe. za izmenjavo najboljših praks. Upamo tudi, da se lahko iz takšnih izmenjav naučijo tudi vodje različnih organov. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Šrideju, ki je sodeloval v eni takšnih izmenjav. Najlepša hvala, gospod Van Ansberg. Sedaj pa bom podal svoje izkušnje, ko sem sedelal na izmenjavi v Sloveniji. Naj se osredotočim na jezikovni problem. Večina sodnikov dela izključno v maternem jeziku in izmenjave tako niso najbolj uspešne zaradi omejenega znanja jezika. Sam imam dovolj dobro šolsko znanje angleščine, da sem lahko sodeloval na takšni izmenjavi. Torej, sodeloval sem na izmenjavi tožilcev in pa sodnikov. Usposobljene je potekalo na Centru za izobraževanje v pravosodju, ki ga je organiziralo. Eh, pravosodno ministrstvo v Ljubljani. Tam je potekalo usposobljeno izobraževanje inštitucije, kjer so nam predavali o pravnem sistemu v Sloveniji. Povdarili so, da imajo prekomerno število sodnikov, ki je više od povprečja v Evropi. Želijo zmanjšati število sodnikov za izboljšanje činkovitosti sodnega sistema. Osredotočili smo se tudi na moralne norme ravnanja sodnikov. Izkazalo se je, da obstaja velika pričakovanja glede ravnanja in obnašanja sodnikov v zasebnem in v javnem življenju. Predavali so nam tudi o delovna pravnem sistemu in videli smo, da je dosti manj primerov poravnav na tem področju kot v Nemčiji. Predsedniki sodišči imajo možnost, da imenujejo sodniko, zato potrebuje tudi potrditev v parlamentu. Predsednik nam je povedal, da veliko krat kandidat, ki ga imenuje predsednik, ni sprejet. Sodniki so podvrženi letnemu ocenevanju v prvih treh letih dela. Poleg tega dobi tudi mnenje vrhovnega sodišča. In podoben pristop je izveden tudi v primeru tožilcev. Takšne izmenjave so zelo koristne, obstaja pa tudi eh, ovire, kot naprimer jezik. Pravosodni minister v moji državi podpira takšne izmenjave in v Sloveniji so zelo prisrčno sprejeli svoje goste in povabljence, razložili so jim velike vrzeli in ovire v pravosodnem in sodnem sistemu. To mi je dalo priložnost, da sem z veliko vidikov primerjal naš pravni sistem in pravosodni sistem z njihovim in se pogovoril s kolegi. Veliko krat se evropske države na tem področju soočajo s podobnimi problemi. To pa je zelo pomembno za medsebojno razumevanje tožilcev in sodnikov in tako, na tak način, da se lahko naučijo o pravosodnih sistemih v drugi državi. Najlepša hvala za te informacije, za te predstavitve. Sedaj pa bom besedo predala Pieru Giovanniu Traversi, ki je predsednik odbora za usposabljanje. Uh, je predstavnik eh, sveta odvetniških zbornic eh, Evrope. Tudi vi nam boste predstavili najboljše prakse in izpostavili izzive, ki so eh, na tem področju najpomembnejši. Najprej bi se rad zahvalil predsedujočima odborov, da ste me povabila na to delavnico v srčju Evrope, da spregovorim v imenu Evropskega društva odvetniških zbornic. CCBE smo ustanovili v 60. letih prejšnjega stoletja. Tam zagovarjamo pravna načela, na katerih temelijo demokracija in vladavina prava. Članstvo v CCBE vključuje različne odvetniške zvornice eh, več kot 40 držav v Evropi. Organizacije vsebujejo polnopravne člane in tudi države opazovalke. Zastopamo več kot milijon evropskih odvetnikov. Na začetku te delavnice smo slišali, da želimo slišati izkušnje ne samo polnopravnih članic odvetniških zbornic, ampak da vidimo širši scenarij tudi pridruženih članic in opazovalk. CCBE podpira trud Evropske unije, da bi dobili evropsko pravosodno kulturo in prostor izmenjave skupnih vrednot imamo vedno večji obseg prostega gibanja oseb in eh, storitev, zato se morajo odvetniki spoznati z različnimi pravnimi sistemi sosednjih držav in tudi drugih držav. Vpliv evropskega prava na več različnih področjih prava pomeni, da vedno več odvetnikov v evropskih državah mora poznati primarno in sekundarno evropsko pravo, kot tudi obstoječa urodja za to, da zagotovijo, da se to pravo pravilno tolmači in tudi izvaja. ECCB je vedno zagovarjal visoko kvalitetno delo pravnikov in dokument, ki smo ga objavili leta 2007, je vzval priporočila za usposabljanje evropskih odvetnikov in pravnikov, kjer smo povdarili pomembnost znanja vsakega odvetnika, ko opravlja svoje vsako dnevno delo in priporočili smo tudi standardizirano usposabljanje zaradi tega, ker CCBE samo po sebi ni odvetnik izobraževalni center. Imamo izobraževalni odbor znotraj našega združenja, ki se upravlja z izobraževanjem odvetnikov v prvi fazi in tudi v nadaljevalni fazi. Naš odbor ima 36 članov iz 19 držav članic in se sestaja petkrat na leto. mi smo zastopniki odvetnikov in zato se veseljem povezujemo z evropskimi inštitucijami in jim damo čim več podpore na področju izobraževanja in usposabljanja. Strukture usposabljanja in izobraževanja odvetnikov se zelo razlikujejo od države do države, od eh, vstopa in do izobraževanja, ki je steber delovanja odvetniških zbornic. Naš cilj je, da zagotovimo visoko kakovostno izobraževanje veščin in sposobnosti. Vse države imajo pravila in standarde tega, kdo lahko opravlja pravniško in odvetniško delo. V več državah mora zato imeti podiplomsko izobraževanje iz eh, države EGS-ja, da si predobi potem prakso in da tudi opravi na to pravosodni izpit. To je povezano tudi z vprašanjem. Glede tega, da ima vsaka država svojo tradicijo, svoje posebnosti, čeprav lahko potegnemo skupno črto oziroma najdemo neke ravnovesje med med standardi, ki so potrebni za opravljanje odvetniškega poklica. Vse življenjsko izobraževanje je potrebno v 17 državah, v Belgiji, v, na Finskem, v Estoniji, v Nemčiji, na Irskem, v Italiji, v Latviji, v Litvi, v Luksemburgu, na Polskem, v Romuniji, na Švedskem, na Nizozemskem, v Združenem kraljestvu, v Angliji, na Valežanskem, v Sirnijskem in na Škotskem kot tudi v državah EFTA, kot je Norveška ali Švica trg izobraževanja je odprt in svoboden trg. Odvetniki se lahko odločajo za posebne vrste usposabljanja, izobraževanja, odvetniških zbornic, centrov za izobraževanje in uh, tržnih akterjev. Imamo različne strukture, ki so odgovorne za izobraževanje in seznam tega dobite lahko na, v dokumentu. Uh, v študiji EPE o statusu izobraževanja odvetnikov, ki, kar je bilo upravljeno junija 2013. Razvili smo dva izobraževalna projekta v CCBE-ju z evropskim financiranjem. Ena teh študij, ki je bila izvedena o statusu izobraževanja odvetnikov, je bila objavljena junija 2013. Ta študija priporoča, da bi se pravni poklic moral razvijati v določenem postopku in da bi dobili skupno priznavanje, ki bi veljalo čezme in da bi usposabljanje bilo bolj praktično, ki bi temeljilo na veščinah in da bi izobraževanje bilo lahko dostopno. Organizirati bi morali več študijskih obiskov in izmenjav. Študija tudi vsebuje eh, dokumente o nacionalnih sistemov, ki vsebuje tudi možnosti za vseživljenjsko izobraževanje. Novembra 2013 je CCBE v Bruslu na prvem zasedanju sprejel akcijski načrt za izvanje teh priporočil. CCBE si prizadeva za medsebojno priznavanje izobraževanja na pravnem področju. Čez nekaj časa bom omenil tudi memorandum. Ustanovili smo tudi Evropsko odvetniško fundacijo leta 2014, zato da bi lahko izvajali projekte za dodano vredno za storitve za evropske odvetnike, ki so povezane s pravnimi politikami Evropske unije. Odprli pa smo tudi portal za izobraževanje leta 2013 za evropske pobude glede usposabljanja pravnikov. Večji projekti, ki smo jih razvili v CCBE, vključujejo tudi Evropsko platformo za odvetnike. Cilj, namen te platforme je, da poskrbimo za celovite informacije o pravnem izobraževanju v različnih jurisdikcijah. Še posebej sem ponosen na ta projekt zaradi tega, ker sem sodeloval v odboru za izobraževanje in bil sem priča rojstvu te platforme. Pri tem so sodelovali eh, Norveška, Francija in Italija. Ideja izhaja iz CCBE-ja, ki je zaprosila za evropska sredstva. CCBE in Evropska komisija danes sodelujeta za zaključek portala znotraj Eurojustice portala. S tem bomo dobili katalog za izobraževanje in dali dostop do materijala za izobraževanje. Uporabniki bodo lahko tam iskali različne tečaje v Evropi, s tem, da bodo unesli ime tečaja, kraj ali datum in vsaka država članica bo lahko tam objavila izobraževanje na tej platformi in tako pritegnili pozornost odvetnikov zunaj svojih jurisdikcij. Lahko bodo tam naložili tudi izobraževalno gradivo. Aprila 2016 je CCBE objavil povzetek izobraževanja v državah CCBE. Kot sem že dejal, 19 polnopravnih članic ima obvezno vseživljenjsko izobraževanje in v večini teh držav je bil ta režim uveden v zadnjih 15 letih. 12 polnopravnih članic nima obveznega režima za izobraževanje. V vseh teh državah pa imamo različne priložnosti za dodatno izobraževanje. Naprimer, Rechtsanwalt Ordnung v Avstriji vsebuje deseto poglavje, šesti odstavek in tam piše, da je odvetnik dolžen, da se dodatno izobražuje, da dopolnjuje svoje znanje glede novosti v pravu in neizobražen odvetnik je samo ovira za stranko. Gruzija ima obvezno dodatno izobraževanje in Andora, ki je država pozvalka, nima takšnega obveznega izobraževanja. Dvakrat sem bil v Tbilisiju in tam sem videl na lastne oči, kako daleč je prišla kavkarska regija. Gruzija, Kazahstan in Pekistan, ki uporabljajo informacijska orodja za dodatno izobraževanje odvetnikov. Zato vedno znova priporočam vsem strokovnjakom v odboru za izobraževanje, da se nam pridružijo na sestanku. Iz kavkaške regije to ni vedno lahko zaradi gospodarskih težav, da se nam pridružijo, vendar pa ponavadi naprej zasedanju v Edinburgu pridejo vse članice odbora. Izvrževanje se po navadi računa po urah, po kreditnih točkah ali točkah. Nekatere izvrževanja se ocenuje po dnevih. Izvrževanje traja približno 14 let kreditnih točk na leto. In nekatere države so se odločile za redni nadzor tako da odvetniki oddajo svoje dejavnosti na področju izobraževanja v odvetniških zbornicah vsako leto. Nekatere države pa izvajajo naključno preverjanje, tako da preverijo samo vzorec odvetnikov. Imamo države, kjer izvajajo oboje. Kakšne so sankcije za odvetnike? neupoštevanje dodatnega izobraževanja. To smo razdelili na disciplinske in nedisciplinske sankcije. Disciplinske sankcije se razlikujejo od odzetja odvetniške pravice ali pa samo opozorila trud in delo našega odbora je, da sodelujemo s komisijo pri izbiri letnih podatkov glede tega, kolikšen del v dodatnem in seživljenskem sodelovanju dosega izobraževanje na področju evropskega prava. Moramo priznati, da nimamo dovolj podatkov od zasebnih organizator izobraževanja. To skušamo rešiti tako, da bomo decembra ob koncu leta, 14. decembra v Bruslu, organizirali konferenco o izobraževanju odvetnikov, priložnosti in izzivi. Združili bomo zasebne centre in pa javne centre za izobraževanje, da in podarimo, kako zelo pomembno je, da zberemo takšne podatke. Najlepša hvala. Za konec ima besedo gospa dr. Roberta Ribeiro iz Luksemburga. Govorila bo o izobraževanju sodnega osebja in, o, in sodnih izvršiteljev, zato da se zagotovi, da se evropsko pravo pravilno izvaja kratko boste pripravljeni. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da tukaj spregovorim o tem, kaj smo storili v Luksemburgu o, na področju izobraževanja sodnega osebja in sodnih izvršiteljev v okviru evropskega prava. Naj najprej povem nekaj v zvezi s prvim projektom, to imenujemo mejna študija, zaradi tega, ker smo prvič imeli priložnost, da pridobimo podatke glede tega, kaj pomeni pravzaprav termin sodno osebi in sodni izvršiteli v Evropski uniji. Takrat, takrat smo se sestavili različne kategorije z opisi. Dobili smo več kot 100 takšnih dokumentov z veliko informacij in vse te podatke nismo mogli vključiti v ta dokument. Skušali smo primirjati te kategorije med državami članicami. Razlog in obseg prvega projekta je, da bi vzpostavili in ugotovili kakšno izobraževanje o evropskem pravu. Prvo vprašanje je bilo, če je sodno osebje obvezano, da se izobražuje na tem področju. Predlagamo tri različne kategorije kot funkcije, ki so povezane z administracijo in upravljanjem sodišča. Tukaj imate generalni management, srednji management, eh, računalničarje, računovodje in tako dalje. Potem imamo drugo kategorijo, ki je, kjer so izvrševalci sodnih odločb, eh, dokumentov, pomočniki sodnikov. In potem imamo tretjo kategorijo, kjer imamo postopkovne funkcije, kamor spada tudi čezmejno sodno sodelovanje na področju eh, kazenskega prava, družinskega prava in civilnega prava. Naprimer, ta študija je pokazala, da so evropski vidiki ponavadi zakriti pod nacionalnimi temami. Vsi udeleženci so povdarili, kako zelo pomembno je čezmejno sodelovanje in tudi veščine in znanja sodnega osebja glede postopkov, glede prenosa evropskih direktiv, še posebej na področju kazenskega prava. Iz tega projekta smo potem izluščili priporočila. To je okrepitev ozaveščanja glede evropskih vidikov v sodnih procesih. Osebe, ki nima pravne izobrazbe, mora pridobiti takšno znanje in vsega, za to potrebuje določene znanje in informacije, da razloži zadevo in postopek državljanom, ko pridejo do sodišča. Želijo si več znanja, več informacij, čeprav se s tem ne ukvarjajo vsak dan, torej z evropskim pravom. Na podlagi te prve študije smo podali več predlogov. To je zagotoviti izobraževanje in usposabljanje celotnega sodnega osebja s tem, da razvijemo evropska orodja in eh, ocenimo potrebe po izobraževanju v kontekstu praktičnega znanja. Ne govorimo o izobraževanju v okviru akademskega znanja, ampak da izobrazimo v okviru situacij, s katerimi se soočajo, ko se morajo pogovarjati z državljani ki se obrne na njih in nimajo dovolj informacij glede tega, kako je treba izpolniti obrazce, naprimer, ki izhajajo iz ured. Treba je tudi ukrepiti čezmejno sodelovanje kot strateški cilj za vse izobraževalne centre. Torej, imeli smo možnost sodelovanja med različnimi inštituti in ustanovami na Portugalskem, v Belgiji, v Franciji, v Španiji. In leta 2015 smo skušali na tak način dokončati podobo in predlagali izobraževanje za sodne izvršitelje. Torej, predlagali smo lingvistično izobraževanje in izobraževalni program. To je bilo prvič, ko so se srečali skupaj in tam so se pogovarjali o tem, kako delajo vsak dan in kako uporabljajo iste inštrumente. Nimajo pa nobenih smernic glede uh, izpolnjevanje obrazcev in tako dalje. Imeli smo torej izkušnje s takšnimi izmenjavami med različnimi udeleženci in v zadnjem poročilu smo potem priporočili tudi izobraževanje v Luksemburgu na podlo, področju civilnega, družinskega in kazenskega prava. Imeli smo 41 udeležencev. Rezultati, ki smo jih dosegli, so bili zelo odlični. 19 od udeležencev, ki so odgovorili na vprašalnik, je dejalo, da so polno eh, dosegli svoje cilje, 15 odstotkov pa je dejalo, da so v 75 odstotkih dosegli svoje želene cilje. In ko smo vprašali udeleženci, če je bilo znanje seminarja uporabljeno za nove pristope k postopku, je 69 odstotkov da, na vprašanje pa so odgovorili, če so na podlagi znanja seminarja izboljšali svoje rezultate. Jaz sem se zato tako odgovorila, da. In potem so obvestili tudi svoje nadrejene o tem, kaj so se naučili. Torej, ideja je, da se znanje širi naprej. V tem konsorciju smo ustvarili tudi evropsko platformo kjer imamo angliški tečaj, imamo pa tudi dostop do pravnega izobraževanja glede izvajanja evropskih ured na področju civilnega, trgovskega prava in tudi kako izpolnjevati obrazce iz priloge. Na podlagi te dejavnosti smo izpolnjevali priporočili izboljšanje postopkov. Želimo namreč ohraniti možnost medsebojne izmenjave v živo izobraževanje, potem pa moramo imeti simulacije, roleplay in pa izobraževanje v živo želimo tudi okrepiti sodelovanje, imamo pa jezikovno oviro. Zaradi tega smo dali, takšn, smo dali pobudo za to štipendijo, da udeleženci dobijo dostop do angliške terminologije, kar pa ne pomeni, da se sodno osebje ne bo sestalo v Dižonu, v Lizboni, kjer se lahko pogovarjajo po portugalsko ali po francosko. Vendar pa morajo imeti skupen jezik. iPen konsorci pripravljamo nov dokument, nove predloge. In resnično bi radi okrepili sodelovanje in dati možnost za sodno osebje in sodne izvršitelje, da se izobražuje. Gre namreč samo za del celote. V prvem projektu smo videli torej celotno sliko in to sodno osebje je dostop za državljane do sodstva. Najlepša hvala. Počasi nam zmanjkuje časa. zanima me, če eh, imata eh, oba, eh, obe poslanki kakšno vprašanje. Ob pol petih ne bomo več imeli tolmačenja. Imamo še tri prispevke naših gostov. Ste vsi tukaj? Ali lahko omejite svoje komentarje na eno minuto? No, potem pa tisti, ki potrebuje dve minuti, naj govori dve minuti. Ob pol petih eh, ne bomo več imeli tolmačenja, zato ker so nekateri kolegi govorili 15 minut. Birgit, eh, imaš kakšno vprašanje, glede na to, da si poslušala vse skupaj? Da, ampak samo bom poskušala uporabiti minuto in pol. A želite zastaviti svoje vprašanje zdaj? Ne, mislim, da je bolje, da najprej prisluhnemo ostalim gostom. Gospa Makovej, tudi vi imate vprašanje, prav. Na koncu vprašanja, najprej pa doktor dr. Eh, Hausen. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, dve minuti, to je velik izziv, tako da ne bom izgubljal časa z zahvalo vsem za povabilo. Želel sem podati nekaj povratnih informacij za vašo razpravo v obeh odborih glede tega, kar se dogaja na terenu. V preteklosti smo se že pogovarjali o načeljih in o konceptih, ampak na terenu Eh, poteka naslednje. Eh, projekti najboljše prakse, trenutni projekti, ki še tečejo in nove pobude. Kar se tiče najboljše prakse iz preteklosti, bi rad izpostavil eh, dva projekta. Enega smo oblikovali za odvetnike, ki delajo kot obramni odvetniki, drugi projekt pa je šel za večjezične materijale dokumente, ki smo ga izvajali v več državah. Kar se tiče eh, odvetnikov, eh, obramnih odvetnikov, eh, imamo skupine teh odvetnikov, ki se srečujejo v različnih eh, krajih v Evropski uniji in se pogovarjajo o tem, eh, kako pravni instrumenti na področju eh, sodelovanja v kazenskih zadevah delujejo v praksi. Eh, na to pa imamo nacionalne skupine, v katere so bile razdeljene te uh, večje skupine in te delajo na posameznih uh, eh, primerjih. Sedaj pa še en projekt za 600 eh, pravnikov iz držav članic. Ne bom natančno predstavil tega koncepta, ampak rezultat je naslednji. Študije, ki so bile razvite v okviru tega projekta, so bile na to brezplačno eh, na voljo na spletni strani, eh, naši spletni strani in drugih spletnih straneh. Eh, kot smo že dejali, je jezikovna ovira včasih velika težava. Tukaj imamo spletno stran era.int, kjer lahko vsi, ki se ukvarjate z usposabljanjem na področju pravosodja Evropske unije, dokopate do zanimivih informacij in dokumentov. Še nekaj sem želel povedati temu občinstvu in eh, to so eh, dogodki eh, usposabljanja, ki jih organiziramo že več let. Gre za področje boja proti diskriminaciji in področje enakosti spolov. Komisija to podpira in vsako leto v teh usposabljanjih sodeluje več kot 600 oseb. In še en vsega sem imel projekt v sodelovanju s CCBE in eh, to je eh, projekt za odvetnike, eh, ki se osredotoča na mlajše pravnike. Tudi tukaj smo imeli zelo dobre izkušnje. Sedaj pa še novi projekti. Tukaj jih imate naštete, ne bom se spuščal v podrobnosti. Želel sem izpostaviti, da vse te projekte financira ali pa sofinancira eh, program Evropske unije in eh, mislim, da smo s tem dosegli veliko. Ta sredstva so bila uporabljena zelo eh, učinkovito. Hvala za vaš prispevek. Vem, da smo vas stisnili v to kratko časovnico, ampak veseli me, da ste lahko podali to predstavitev. Sedaj pa Raul Radoj za minuto in pol približno. Hvala. Gospod eh, predsednik, hvala, da ste omogočili eh, evropskim notarjem, da eh, spregovorijo o usposabljanju na področju pravosodja. To področje je bistvenega pomena za Evropsko unijo, ker gre za izvajanje evropskega prava, kot je dejala gospa Žorž Šroder. V začetku nas veseli, da je v poročilu Evropske komisije za leto 2016 izpostavljeno tudi sodelovanje notarjev Eh, in velik delež notarjev v eh, teh programih. Imamo eh, dva programa, Evropa za notarje in notarji za Evropo, ki se izvajata od leta 2013 naprej, tudi letos. In ta program, V, teh, v tem programu smo pokrili 3000 notarjev, ki so se usposabljali na področju evropskega prava, prišli so iz 22 držav članic, kar pomeni, da so to vse države članice, ki imajo civilno-pravne sisteme. Pokrili smo vse, tako rekoč, naše člane. Organizirali smo 26 eh, seminarjev v 14 različnih eh, državah, to so bili čezmejni seminarji, tako da smo pokrili vsaj tri eh, nacionalnosti na posameznem seminarju. Zagotovili smo eh, dokumente za usposabljanje, dve knjigi po eh, teh seminarjih. Pripravili smo tudi osem video posnetkov, ki jih najdete na naši eh, spletni strani. Z nami so sodelovali profesori pomembnih univerz in tudi izkušeni pravniki in strokovnjaki, ki so sodelovali kot govorniki. Sodelovali smo tudi z EPO pri organizaciji oziroma ocenjevanju teh seminarjev. tega ne bi eh, mogli narediti brez podpore Evropske komisije in eh, rad bi se jim jas, javno in jasno eh, zahvalil za podporo in za sodelovanje z Evropskimi notarji. Uspeh tega projekta pa je za nas priložnost, da razmišljamo o prihodnosti, o novih seminarjih. Prvi seminarji so potekali o uredbi o dedovanju. Eh, naslednji eh, seminari pa bodo potekali eh, na področju zakonskega stana in lasnine. Najlepša hvala in še gospod Vanderpir, oziroma gospa Vanderpir iz EASA. E Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi mi bi se vam radi zahvalili za priložnost, da komentiramo naše uh, sodelovanje sodišči in tribunali. Kot veste, uredba JASO vzpostavlja eh, pristojnost oziroma eh, nalogo za agencijo, ki mora zagotavljati usposabljanje za eh, sodišča in tribunale, ki se ukvarjajo z azilnimi vprašanji. To usposabljanje mora biti visoke kakovosti, tako pravi uredba. In glede na to, mora zagotavljati tudi večjo konvergenčnost pri eh, sprejemanju odločitev eh, v pravni praksi, obenem pa je seveda treba spoštovati načelo neodvisnosti sodišč in tribunalov. Želeli smo spostaviti dober sistem eh, vzpostavljanja skupaj s predstavniki sodišč in tribunalov. Imamo predstavnike vsake države članice, v tej mreži so vključene tudi različne organizacije, kot je naprimer Eh, mednarodna organizacija eh, za eh, sodnike, ki se ukvarjajo z begunskim pravom oziroma azilnim pravom. Imamo tudi druge organizacije iz Evrope in na mednarodni ravni. Tudi ETN in ERA sodelujejo z nami, ter pa nacionalni organi za usposabljanje na področju pravosodja vse dejavnosti, ki eh, potekajo v okviru eh, tega sistema, spoštujejo neodvisnost eh, pravosodne veje oblasti. Priznati moramo vlogo sodnikov znotraj izvršilne vloge EASA. Skupaj smo pripravili osem modulov, ki segajo od eh, uvoda do kvalifikacij, subsidijarnosti, člen 15c, eh, dokazov, eh, ocene kredibilnosti azilnih postopkov in za naslednje leto načrtujemo tudi izvorno, izvorne države. Zelo pomembno je, da te dokumente, ki jih razširjajo na to učitelji, Eh, imamo seznam učiteljev, eh, razširjamo eh, naprej. Ta usposabljanja se na to širijo eh, tako na nacionalni ravni, kot tudi v kontekstu nujne pomoči. Naprimer, naslednji teden imamo cel program za eh, usposabljanje eh, novih odborov, ki so bili vzpostavljeni v eh, Grčiji. Obenem pa sodelujemo eh, tudi na Eh, eksterni ravni eh, z državami, kot sta Tunizija in Maroko. Hvala. Um, this... Najlepša hvala. Ta delavnica prihaja k koncu in eh, prosil bi članice odbora, se posebej članico, ki je tukaj že od samega začetka, da podajo komentarje. Birgit, izvoli, na to pa še gospa Beržero in gospa Makove. Najlepša hvala, cenim, da smo organizirali to delavnico na kratko. Upam, da tako kot eh, vsak evropski pravni red postane eh, nekoč eh, nacionalni pravni red, da bo enako veljalo za usposabljanje in da bo usposabljanje prišlo v nacionalno raven. Se pa mi zdi, da je pomembno, da je morda podlaga za nacionalno pravo evropsko pravo ko gre za čezmejne primere na področju kazenskega prava ali pa civilnega prava, je to pomenu, tako da lahko vedno preverimo pravno podlago. Obenem se mi zdi pomembno izpostaviti tudi naslednje. Ko okrepimo uh, kvalifikacije, znanje, uh, pravnikov se moramo zavedati dejstva, da sodniki in odvetniki nimajo vedno časa za to usposabljanje. Tako da moramo pritisniti vsa na nekatere države članice, eh, da bodo zagotovile dovolj časa in dovolj osebja za eh, takšne ukrepe. Teče tudi razprava o tem, kako zagotavljati oziroma nadzorovati in spremljati eh, kvalifikacije. Še nekaj, kar ne vem, če smo omenili. Uh, treba je ljudi ozaveščati o tem, uh, Eh, kakšno pravo velja, eh, kar se tiče državljanov. Tudi v šolah lahko eh, nekaj naredimo, naprimer to se počne v Nemčiji, to počne pravosodno ministrstvo. Nekatere šole organizirajo takšne seminarje zaradi nadlegovanja na spletu. Gre torej ne zgolj za eh, moralna vprašanja, ampak tudi za pravna vprašanja. Ljudem je treba razložiti, kakšne so njihove pravice, njihove dožnosti, kaj uh, lahko naredijo kot žrtev oziroma kaj. Uh, Česa bodo deležni kot uh, morebitni storilci? Ko smo na zadnje govorili o postopkovnih pravicah v Evropski uniji, uh, se mi zdi, da bi morali izpostaviti tudi krepitev eh, vzajemnega zaupanja. To bi moral biti nekakšen program Erasmus, eh, ki bi zagotavljal torej izmenjave med eh, pravniki, odvetniki, toživci in tako naprej. Vse takšne seminarje je treba podpreti. Mislim, da so to dobre ideje in mislim, da moramo narediti še več. Še kdo? Joel Bergeron, izvolite. 3 mois. Najlepša hvala. Na kratko, tudi sama sem pravnica. In slišala sem, da so jezikovne ovire včasih eh, velike. Uporaba eh, jezika spremeni naš način razmišljanja in eh, sama obžalujem našo Eh, to amerikanizacijo prava. Eh, to, da ste izbrali angliščino, eh, mi ni najbolj všeč. Angliščina je morda uporabna, ampak katero angliščino bomo uporabljali? Morda bi morali imeti neke minimalne podatke, tako da bo vsak termin resnično odražal določeno načelo. Avtorske pravice ne moremo v francoščini prevajati kot eh, copyright. To niso prave avtorske pravice. Se vračujem, da sem eh, prišla malce pozno. Eh, te javne predstavitve so vedno zelo zanimive. Hvala za delo, ki ga upravljate in za predstavitve same. Najlepša hvala, gospa Beržero, in hvala, da ste izpostavili tudi jezikovna vprašanja. Marsikdo govori slabo angliščino in to ni dobro za pravni poklic kot takšen. No, pravniki so inteligentni ljudje in uh, ni dobro, da uh, se morajo prebijati skozi jezik, uh, ki ni njihov materni jezik, kljub temu, da bi lahko govorili v nekem, v nekem drugem jeziku. Takšne izkušnje sem, sem imel tudi sam, ko sem prvič prišel v parlament. Sedaj pa še uh, gospa Makovej, uh, ki se je prav tako ukvarjala uh, z dosijem uh, Evropskega uh, toživstva. Najlepša hvala, hvala vsem gostom in gostjam, veseli me da so z mano eh, prijatelji eh, sveta, sveta eh, Evrope. Deset let sem sodelovala z njimi, z njihovimi misijami, delala sem na človekovih pravicah in na reformi pravosodja. Govorila bom z vidika osebe, ki prihaja iz nekdanje komunistične države. Po letu 1992 smo morali reformirati pravosodni sistem in to je vedno najtežja reforma. Takrat sem videla, da so vse ostale države, ki so želeli pomagati, eh, poskušali zagotoviti usposabljanje, ampak usposabljanja eh, nihče ni želel v tisti fazi. Najslabši, tako rekoč, eh, sodniki so bili poslani na usposabljanje, ostali pa so delali na sodišču. Na usposabljanje so ljudje gledali kot nekaj popolnoma neuporabnega, ampak stvari so se malce spremenile korak za korakom še vedno pa obstajajo države članice, ki imajo osnovne potrebe. Nimajo naprimer računalnikov, nimajo dostopa do interneta. In mislim, da je to pomenejše kot pa usposabljanje. Lahko eh, jih pošljemo na usposabljanje, ampak potem pridajo na sodišče, ker nimajo takšne osnovne opreme. V nekdanjih komunističnih državah, eh, ko neka eh, priča ali pa neka stranka v postopku eh, poda nek komentar, vse skupaj zapisano na roko. Sodnik na to diktira svoje ugotovitve. Tako da te stvari je treba izboljšati pred tem, ko se odločimo za usposabljanje. Drugače to usposabljanje ni uporabno. In še en komentar imam upravljanje sodišč je druga težava, ki jo je prav tako treba rešiti v teh novih demokracijah. Če zagotavljamo usposabljanje, eh, kar se tiče eh, sodne prakse, po mojem mnenju ni jasne eh, ločnice med kontinentalnim pravom in tako imenovanim common law. Če si pogledamo Eh, ta sodišča uporabljajo sodno prakso. Tudi sodišče v Luksemburgu uporablja sodno prakso. Eh, če greste pred sodišče, to ni neka loterija. Eh, pravo mora veljati. Če vem, da bo neka klauzula kršena, potem moram vedeti, kakšne so za to sankcije. Pogledam si sodno prakso. Sodniki Eh, so neodvisni, pravijo, in eh, sodna praksa posega v to neodvisnost. To ni prava argumentacija in mislim, da eh, je treba tiste, ki razmišljajo tako, prepričati v nasprotno. Pravosodje mora biti predvidljivo. Ljudje morajo zaupati pravosodju in ne bodo mu zaupali, če ne bo predvidljivo. Potrebujemo ustrezne smernice in tako naprej. Mislim, da je uh, sodna praksa izjemno pomembna. Na teh dveh mednarodnih sodiščih, ki jih uh, imamo uh, v Evropi, uh, ljudje delujejo oziroma sistemi delujejo na podlagi sodne prakse. Najlepša hvala, hvala tistim, ki ste se odrežili. Uh, te delavnice, hvala tudi gospod Delvo, eh, hvala kolegom iz obeh odborov. Veliko sestankov je potekalo tudi eh, v zakolisju. Ko se je oglasil dr. Hausel, sem se spomnil, da smo imeli veliko eh, sestankov, tako jaz kot tudi drugi. A želite besedo? Dvignili ste roko, obnašate se kot politik, to ni dobro, veste. No, v zaključek bi povedal tole. Nažalost, uh, bo konferenca o usposabljanju, ki bo potekala decembra, potekala uh, samo v angliščini, zato da bi zmanjšali stroške prevajanja in tolmačenja. Hvala. No, italijani in portugalci dobro govorite angliško, ampak eh, izpostavili ste pomembno točko. Gre tudi za natančnost eh, pravnega izrazoslovja. A se šalite? Še en komentar imate. Za eno sekundo. Najlepša hvala. A želite vsi postati politiki? No, govorila bom v francoščini, tako da eh, me bo gospa Bergeron bolj vesela, kljub temu, da bom odgovorila na eh, komentar gospe Makovej. Govorili ste o harmonizaciji sodne prakse na nacionalni ravni, kar ni. Eh, poenotenje sodne prakse. Informacije o človekovih pravicah so eno od tistih eh, orodij, ki eh, lahko zagotavljajo eh, ustrezno tolmačenje tega področja na nacionalni ravni. Obstajajo pa tudi druga orodja in svet Evrope dela ravno na tem, na harmonizaciji sodne prakse na nacionalni ravni. Želimo namreč zagotoviti, da nacionalne jurisdikcije Eh, koherentno tolmačijo sodno prakso tako eh, sodišča za človekove pravice, kot tudi eh, sodišča Evropske unije. Hvala, da ste izpostavili to točko. Res je, da bi lahko malce bolje organizirali ta program, tako da bi imeli razpravo eh, med vami in eh, poslanci in poslanke. Lahko bi zastavili tudi vprašanje v zvezi z usposabljanjem EASA eh, e in tako naprej. No, EASA tega trenutno ne zanima očitno. Ampak kakorkoli že bolje bi bilo verjetno organizirati razpravo na drugačen način. Kakorkoli že, najlepša hvala našim strokovnjakom in strokovnjakinjam za predstavitve in za. Uh, vsa čustva in uh, eh, trud, ki ste ga vložili v te predstavitve. Mislim, da smo s tem naredili korak naprej proti našim eh, ciljem, uh, ki smo jih izpostavili tekom razprave. To so ambiciozni cilji. Želimo uh, usposobiti čim več pravnikov, zagotavljati kakovostno usposabljanje. To uh, je izjemno pomembno. Uh, naša dva odbora sta zavezana k tem ciljem in uh, na tem bomo gradili tudi v prihodnosti. Hvala še enkrat za te vsebinske predstavitve, eh, hvala za vašo pozornost in za vaš čas. Upam, da bomo ostali v tesnem stiku, čakamo na še več predlogov komisije. Še enkrat hvala in eh, ostanite z nami v stiku.